prispeli za živito Grčije. Tu imamo tudi finančni načrt, ki je bil oblikovan in ta bo vplival tudi na proračun. To ne vpliva na obveznosti pri izdatkih, to vpliva na časovnico glede izplačila. Tu gre za to, da bi pospešili izplačilo sredstev prid Grčije. Tu imamo zlasti teh 5 odstotkov. Glede strukturnih posojil, to naj bi brez nadaljnega dali obtok. Potem to, kar imenujemo sofinanciranje. To bo zelo pomembno sofinanciranje, kajti Evropska unija bo pri tem sodelovala 100 odstotno. To ni več sofinanciranje, ampak je to izključno financiranje Evropske unije. In potem, glede samega programa in glede sprejetih obveznosti, bo šlo za to, da bi hitreje financirali to, kar je bilo določeno, torej te izdatke v okviru predhodnega financiranja. Komisija se je skladno s 50. členom odločila, da bo sprejela poenostavljeno poročilo tako da tu ne bo nobenih zamud pri sprejemanju odločitev. In glede glasovanja v parlamentu. Na sestanku koordinatorjev smo omenili to vprašanje danes do povdne in strinjali smo se, da ne bomo imeli poročila, ampak da bomo napisali le pismo. Vaš predsednik bo to podpisal in v tem pismu bomo komisijo prosili, naj pojasni, zakaj gre zlasti glede plačil. Imeli smo zelo izčrpen trialog spomladi, pogovarjali smo se o rokih plačil in sedaj nujno moramo urediti vse, kar je povezano s tem, te določbe imajo posledice, vplivajo na roke in prosimo za ponovno spostavitev tega okvira, gospod. Freza je z nami. Mogoče bi lahko na kratko predstavili, kako je z načeljnimi določbami, ki jih je komisija predvidela in kakšne bodo potem posledice teh določb. Kaj lahko že sedaj vidim? Prosim, gospod direktor. Merci, Donc, uh, Hvala, gospod predsednik. Naj spomnim na to, kaj se je zgodilo 17. julija. Komisija je predstavila predlog spremem. Če mi dovolite, bom govoril v angliščini. Pripravil sem se v angliščini. 17. Eh, julija je komisija predlagala, da bi spremenili uredbo o skupnih določbah v zvezi z strukturnimi skladi, zato da bi rešili probleme z likvidnostjo, s katerimi se sooča Grčija. Vsi poznamo, kakšna je so razmere v Grčiji. Torej, nakratko, kakšni so predlogi sprememb? Zadevajo programe 2014 do 2020, pa tudi seveda drugo program, prejšnje programsko obdobje od leta 2007 do 2013. Nov predlog je, da bi povečali stopnjo predfinanciranja izračunano glede na skupni znesek za Grčjo za naslednjih sedem let. To znaša 14,6 milijard za to obdobje. To pomeni, da bi predfinanciranje povišali za 7 odstotkov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi del plačil izvedli vnaprej. To so plačila, ki bi sicer bila izvedena v celotnem programskem obdobju. Obseg teh sredstev je približno 1 milijarda evrov. To pomeni 500 milijonov 2015 in 500 leta 2016. Prav tako je v predlaganih spremembah določba za hitro izvajanje. Zakaj? Obstajajo spodbude za ulaganje, želimo si ustvariti pogoje za to, da bi grško gospodarstvo spet zaživelo, da bi oblikovali delovna mesta in rast. To predfinanciranje je treba pokriti z ulogami za plačila, in teologe morajo priti do komisije do konca leta 2016. Drugače, tisti del predfinanciranja, ki ga vloge ne bodo pokrivale, treba vrniti. Ne gre za to, da bi izvajali sankcije, ampak da bi jih čim bolj spodbudili, da poskrbimo za naložbe v grško gospodarstvo. To je del spremembe za trenutno programsko obdobje. Prav tako imamo dva predloga za spremembe prejšnjega programskega obdobja. Prvi predlog zadeva zgodnje sproščanje in sicer že leta 2015 zadnjega petodstotnega deleža ki ga je še treba izplačati. To, zahte, to zadeva vloge v zvezi z obdobjem 2007 do 2013. Trenutno pravila določajo, da se zadnjih pet odstotkov za to obdobje izplača šele po zaključku izvajanja programov, zaradi različnih korakov, ki jih je treba sprejeti, torej v zvezi z zaključovanjem programov in tako naprej. To pomeni, da tega denara ne bi bilo pred letom 2017. Predlog zadeva izjemo v tem primeru, da bi teh zadnjih 5 odstotkov izplačali že v letu 2015. To bi bilo izračunano za celotno obdobje 2007-2013. Drugi predlog spremembe je predlog, ki ga je omenil predsednik. Namreč financiranje izvedenih projektov je mogoče sofinancirati izključno z sredstvi EU. Torej stopnja sofinanciranja bi bila 100-odstotna. Vpliv teh dveh predlogov v zvezi z programi za obdobje 2007-2013 pomenijo še eno milijardo sredstev zagotovljenih vnaprej. Ta plačila bodo izvedena leta 2015 in 2016, ne pa kasneje v tem programskem obdobju. Za to milijardo smo poskrbeli, da se bo polovica izplačala v letu 2015, 500 milijonov pa se bo izplačalo leta 2016 oziroma v okviru proračunskega postopka za leto 2016. To pomeni, da bomo zagotovili milijardo sredstev več leta 2015 in milijardo več leta 2016. Pojavlja se vprašanje, ali je to mogoče vključiti v proračun za leto 2015 v zvezi z obveznostmi za plačila in predlogov in ali je to v skladu s predlogom komisije za leto 2016. Nove ocene za potrebe plačil pravijo, da bodo države članice komisiji do konca julija morale poslati svoje ocene, da bodo povedali, koliko vlog in nameravajo vložiti letos in naslednje leto. Vseh napovedi še nismo prejeli. Za 15 odstotkov celotnega skupka še nimamo informacij, ampak za leto 2015 so napovedi običajno bolj eh, natančne, torej države članice lahko za takoče leto bolj natančno povedo, kakšne bodo njihove vloge in v zvezi s tem lahko povem, da je prišlo do določenih zamud pri izvajanju programov. Države članice vlagajo manj vlog, kot eh, so napovedale. Naša ocena na podlagi nepopolnih informacij je, da bomo zaradi tega lahko namenili dodatno milijardo leta 2015. To pomeni, da odobritve za plačilo v letu 2015 ostajajo na enaki ravni. Za leto 2016 lahko povem, da zaenkrat točnih podatkov še nimamo. Stopnja natančnosti držav članic za naslednje leto je običajno nižja kot za tekoče leto. Običajno je tako, da je stopnja napake za prihodnjo leto približno 11 odstotkov. To je precej veliko, Zato je treba moje ocene vzeti z rezervo. Tudi to je povezano z zmanjšanjem načrtovanih ulog za leto 2016. Zdi se, da bi bilo mogoče tudi drugo milijardo v okviru tega predloga zagotoviti brez povišanja odobritev za plačil. To na noben način ne ogroža načrta za plačila. To je še vedno združljivo s ciljem, ki smo si ga zastavili, da bomo imeli stopnjo neplačanih računov v višini 20 milijard do konca leta 2016. Počasi odpravljamo nenormalno visoko stopnjo neplačanih računov leto, do leta 2016. To vam lahko povem v tem trenutku in pripravljen sem seveda odgovoriti na specifične vprašanja, če jih morda imate. Hvala lepa hvala gospod freza za to pojasnilo to so dobre novice to ne bo vplivalo na globalni program plačila ampak slaba novica pa je da smo nekatere obveznosti preložili nekateri programi ne tečejo tako da smo v teh trenutkih ko želi Evropska unija spodbuditi k naložbam in tu obstaja tveganje da bi prišlo do protislovnih praks Kolega, ja, hvala predsednik, kolegi. Dogovor z Grčijo je bil tako zelo pomemben, da smo bili zadovoljni, ker je prišlo do dogovora in glede načel se strinjamo, ampak tu potrebujemo tudi nekaj pojasnil. Prav imate, pismo morate reči, da potrebujemo ta stališča. Kaj bi rad rekel? to bo imelo posledice. To bo vplivalo na plačila. Tu že vidimo težave, ki obstajajo in zato bi to moralo spodbuditi svet, naj se bolj posveti tem kreditom in plačilom. Ampak mogoče lahko spodbudimo svet z določenimi manevri da v prihodnosti bolje poskrbi za strukturne sklade, ne pospeši procese, kot veste, kako je danes. Tu imamo hude težave v strukturnih skladih za države in največje težave so v zamudah pri plačilih. Lahko si predstavljate, da bi bilo zelo zanimivo, če bi imeli tudi prenos na vse države. Tudi, če govorimo o upravljanju evropskega strukturnega sklada. To je treba preučiti in to je treba v pismu tudi podpreti. To je pomembno. Seveda bo to imelo svoje posledice, ampak to ima lahko tudi pozitivne posledice. Hvala lepa. Če ste kratki, bo to bolje, kolegi, kajti končati moramo ob šesti. Gospod Fernandez. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom. Seveda, tudi jaz pozdravljam dosežen dogovor, tako kar zadeva 100 odstotno sofinanciranje, kot tudi predfinanciranje za obdobje 2014 do 2020. Govorimo o približno 2 milijardah evrov. Nekaj teh sredstev bomo zagotovili v obliki predfinanciranja in po drugi strani bo Grčija morala uložiti manj za sofinanciranje. Upam, da bo Grčija lahko v celoti izkoristila dodaten potencial, ki ga to zagotavlja. Pogojevanje je konec koncev vrsta spodbude. Spodbuja državo, da porabi sredstva, ki ji jih damo na voljo. Če teh sredstev ne porabi, potem pač jih ne bodo porabili. Gre za neko čudno pogojevanje. Nihče ne ve, kaj bo leta 2016, ampak če gledamo na to filozofsko, je vsak proračunski postopek neke vrste napovedovanje prihodnosti. Razmisliti moramo o posledicah tega in razmisliti o strategijah, kaj se bo zgodilo, če programi ne bodo v celoti izvedeni dobro moramo vedeti, kakšne so naše možnosti, kako bi lahko ublažili morebitne probleme. Če jemljemo na eni strani samo zato, da bi plačali drugi strani, potem ne bomo storili nič. Svet ima nažalost to navado, ne želijo višati finančnih sredstev, zanimajo jih samo rezi igrajo se z denarjem, nekaj odrežejo tukaj, potem sredstva namenijo tam, končni učinek pa je učinek snežne kepe. Vse skupaj me spominja na razpravo o EFSI. Rekel sem, če vzamemo evro iz enega žepa in ga damo v drugi žep, to ne pomeni, da imamo potem dva evra. Ne, še vedno ostanemo samo z enim evrom. Če denar jemljemo enemu projektu in ga damo drugemu projektu, potem to nima učinka multiplikatorja. Zanima me, ali bi lahko zagotovili neko vrsto rezerve, zato da bi preprečili negativne posledice na druge programe. Ne vem, kaj bodo zahtevale države članice, nekaj pa bodo prav gotovo zahtevale. 20 milijard neplačenih računov za leto 2015 bomo imeli. Tudi dve milijardi za leto 2016, za obdobje od leta 2013 naprej. Prav tako moramo obravnavati vprašanje neplačenih računov za obdobje 2014 do 2020. Konec koncev samo slabšamo stanje, ki je že tako ali tako slabo. Zanima me, kako bi lahko pogledali naprej, zato da preprečimo, da bo prišlo do nadaljne degradacije. Solidarni smo z Grčijo in želim pa si, da ne bi to vodilo do dodatnih težav za države članice. Hvala, gospod Kölmel. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala predstavnikom komisije za podrobno predstavitev razmer. Hvala tudi za te tehnične upoglede. Po eni strani se strinjam z gospodom Fernandesom. Pozorni moramo biti, da ne bo prišlo do nekega prerasporejanja denarja. Ne, vedeti moramo, kje smo in še temeljna pripomba. Mislim, da ni posebej posrečeno, da določenih pojmov ne uporabljamo več jasno. Nekdo je govoril o negativni rasti. Včasih smo temu rekli krčenje. Sedaj govorimo o sofinanciranju v višini 100 odstotkov. To je financiranje, strani EU. In če je to tako, potem moramo temu tudi tako reči. Mislim, da si državljani EU to zaslužijo. In eh, še program sam, mislim, da gre tukaj za poskus, da bi napačno zdravljenje, ki smo ga predpisali, ki ne deluje, ker je pač napačno zdravljenje, da bi to zdravljenje poskušali ukrepiti tako, da ga intenziviramo. Mislim, da s tem problema ne bomo rešili. V Grčiji je pač problem z upravnimi strukturami. Ta problematika se pač ne bo izboljšala tako, da rečemo, da je treba povišati sredstva za Grčijo, kajti upravna struktura v Grčiji bo potem še vedno slaba. Grčija zaenkrat ni bila v stanju absorbirati vseh sredstev mislim, da ne smemo tukaj reči, da oblikujemo nek program, predvidimo sredstva in vse bo v redu. Ne. Mislim, da potrebujemo strukturni koncept za pravo pomoč Grči in lepo bi bilo, če bi se tega dela tudi lotili. Hvala. Hvala. Samo nekaj. Predvideno je, da bi parlamentu dali ta pooblastila, da lahko spremlja in preverja, da so obveznosti glede Grčije res izpeljane v praksi in da to ni le retorika. Gospa Gardija Vazabal. Sí, muchas gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je bilo zelo dobro, da komisija predlaga spremembo financiranja za Grčijo. Mislim, da je bilo jasno, da bodo stopnje sofinanciranja povečali na 100 odstotkov. Glede na to, kakšna je situacija v zvezi z plačili za obdobje 2014 do 2020, mislim, da bo takojšen učinek negativen kasneje pa ne bo neutralen. Ne smemo podcenjevati učinka na proračun. To ne predstavlja dodatnih plačil, ki bi jih lahko absorbirali. Gre za resne probleme in Evropski parlament bo moral priznati, da govorimo o plačilih, in da gre tukaj za zelo visoke stopnje in zelo visoke zneske. Če bomo spremenili pravila, bomo oblikovali nov problem, kajti, po mojem mnenju, bomo na koncu imeli še več neplačanih računov. Tako samo prilivamo olje na ogen in koristimo komisiji. Komisija se bo lahko še naprej skrivala za Grčijo, zato da bo upravičila neplačane račune kaj se bo zgodilo šele leta 2016. Zastavili smo si javne, jasne cilje, da bomo te račune plačali in pogledajte, kaj se dogaja sedaj, gospa Vala. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi zeleni menimo, da je to dober svežen in pozdravljamo tudi poenostavljeni postopek v odboru za regionalni razvoj smo imeli razpravo o tem danes dopovdan. Komisarka Krecu je predstavila ta svežen in mislim, da imamo sedaj možnost, da naložbe zagotovimo pravočasno in tega ne smemo podcenjevati. Strukturni skladi so zelo pomembni za, gospodar, za grško gospodarstvo. To predstavlja zelo visok delež naložb. Kolega predtem je omenjal, pomankljive upravne strukture in v tem svežnju je zelo veliko sredstev namenjenih tehnični podpori in tudi to je zelo pomembno. Zato imamo kot poslanci in poslanke odgovornost, da hitro reagiramo in pozdravljam tudi to, da smo dobili pismo z obrazložitvami postopka in da so podani tudi komentarji na naše pomisleke v zvezi z obveznostmi in plačili. Mislim pa, da moramo ravnati hitro in odločno. To bo tudi signal za razpravo, ki bo k malo v svetu. Hvala, gospod Manka. Dakujem, pan predseda. E, Plan komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Načrt komisije v zvezi z plačili pravi, da bomo leta 2015 pokrili vsa pričakovana plačila za izvajanje novih programov, prav tako pa bomo plačali stare neplačane račune, zato da bomo konec leta imeli 20 milijard neplačanih računov. Moje vprašanje je naslednje. Če bo prišlo do zamud pri izvajanju, potem to ni dobro. Torej, vprašanje je naslednje če bo prišlo do zamud in če finančna sredstva ne bodo porabljena, me zanima, ali bi ta finančna sredstva lahko porabili za plačilo neplačenih računov, zato da bi imeli 19 milijard neplačenih računov, ne pa 20. Gospod Omarži. Euh, Gospod predsednik, hvala. Gospa Maraj je spomnila na to, da danes dopolne smo zasedali odbor v regiji in bili smo tudi na sestanku koordinatorjev in ustrajali smo na različnih točkah. Najprej mislim, da moramo pozdraviti odzivnost komisije, ki je predlagala to uredbo, kajti tu se soočamo s časovnimi težavami in vesel sem, ker je odbor iz parlamenta vključen to dimenzijo. Tako da gremo v smeri poenostavljenega postopka. Kaj ti te časovne težave bi, če svežnja ne bi sprejeli pravočasno, pomenile, da bi potem imeli neusklajenost, kar pomeni, da Grčija ne bi postala likvidna. In to bi vplivalo tudi na druge programe, ki morajo biti oblikovani in izpeljani in tu imamo tudi vse tiste majhne nosilce projektov, ki čakajo. Potem drugo, kar bi omenil in pri čemer bi tudi ustrajal, tu bi se odzval na nekatere komentarje, ki sem jih slišal. Tu imamo kar nekaj težav, res je, glede strukturnih sklanov. Ampak to ne velja le za Grčijo, to velja tudi za celotno evropsko regijo. Če si pogledate, kako je s črpanjem sredstev, vidimo resnico. Grška regija ni del regije, ki najslabše črta, črpa sredstva. Ne, to ni težava. V celotni evropski regiji imamo zelo veliko potrebo po poenostavljanju. Imamo zelo veliko potrebo po tem, da bi zmanjšali birokracijo, kaj ti to zapleta nalogo subjekta. In upam, da boste v pripombah odbora omenili tudi potrebo potem. In potem še nekaj na koncu in pri tem bi tudi ustrajal. Ta predlog uredbe je proračunsko neutralen, kar pomeni, da ne ustvarja dodatnih proračunskih izdatkov. Hvala. Hvala. Gospod Zani je še zadnji govorec. Hvala lepa. Čisto na kratko, predsednik. Mislim pa, za razliko od tega, kar so povedali kolegi, da. Eh, to ni dobra zamisel iz dveh razlogov. In sicer prvič, eh, politični, to je razlog politične narave po eh, katastrofi, do katere je prišlo in zaradi komisije in drugih institucij s tretjim načrtom za reševanje. To so bile torej trije načrti, dva sta bila neuspešna in to je očitno za vse. In tretji načrt bo tudi verjetno neuspešen, ker ne vpliva po mojem mnenju na problematična področja za Grčijo. To se mi zdi kakor neko majhno darilce, eh, ki ga dajemo, zato da rečemo v redu, pripravili smo določen eh, zelo strok program, ampak vam bomo dali še nekaj denarja zraven. In to je prvič. Drugič pa, jaz mislim, da to ni učinkovito, ker po mojem mnenju najhujši problem za Grčijo ima svoje ime in se imenuje evro. In torej, če danes vnaprej izplačamo določena sredstva Grči, ehm, te majhne prednosti, ki bi lahko išle iz tega za to državo, s temi predplačili bi prišlo do nekega manjš, manjše spodbude za gospodarstvo, ampak to bi lahko nekako se takoj izčrpalo in izvenelo, ker ima ta država premočno valuto za a, svojo, go, svoje gospodarstvo in torej ta denar bo pravzaprav a, zavržen. In, torej to je igra, pri čemer je rezultat ničen. Eh, ampak ponavljam, tako kot so povedali nekateri kolegi že zelo dobro, danes eh, imamo hude težave s plačili in torej kaj počenjamo? Zamemo ta denar, eh, vnaprej izplačamo ta denar in bomo morali potem zaradi tega zadržati nekatera druga plačila, recimo iz strukturnih skladov ali um, kje drugje, ker itak imamo programe, ki že dolgo čakajo. Ob koncu leta 2015 bomo imeli 20 milijard neporavnanih računov. In uh, to se mi ne zdi majhen znesek in torej mislim, da v tem primeru predlog komisije uh, pravzaprav uh, ni. ni ni veljavna rešitev, se sploh ne splača, ker ne rešujemo težav za Grčijo, ampak ustvarjamo samo neke nove težave za plačilno situacijo v Evropski uniji in izničimo določena prizadevanja, ki jih tako komisija kot ta parlament poskušata izvesti, da bi rešili težave z neplačanimi in neporavnanimi računi. Imamo veliko podjetij, ne samo v Grčiji, ampak tudi v drugih evropskih državah, ki so v težavah in ki čakajo na izplačilo izplačilo teh računov in to ima določeno posledico tudi za gospodarstvo drugih držav članic. To je moje razmišljanje in razlogi, zaradi katerih mislim, da to ni dobra zamisel. Hvala. Hvala lepa. Gospod Freza, prosim, zelo na kratko, glede to, koliko je ura, kaj ti, tako je, tako sem predvidel, da bi pripravili pismo, kjer bi povzeli vse vaše pripombe, tako da bi lahko komisija podala potrebna pojasnila želimo imeti pospešen postopek, želimo, da bi bil načrt oživitve Grče uspešen, ampak seveda moramo jasno preučiti posledice glede programa plačil. Preveriti moramo tudi to, da ne bomo imeli prevelikih posledic za druge upnike. Hvala, predsednik, na kratko. Najprej moram reči, da gre tu za to, da bomo imeli avans pri nekaterih plačilih, obdobje je neutralno, kot smo slišali, ampak pri Grči imamo določene težave, ki jih želimo rešiti. Gre za težave, ki so povezane z likvidnostjo. Kot smo slišali, Grčija nima težav s črpanjem sredstev. Med leti 2007 in 2014 je bila celo med najhitrejšimi. Imeli smo kar nekaj pomoči zato da bi pospešili in izboljšali pravne zmogljivosti tam. Ampak zadnje čase se je pojavilo vprašanje o likvidnosti. Pri javnem sofinanciranju je to še zlasti pomembno, kajti tu imamo določene roke plačil, to vsi poznajo, in potem so včasih združili vsa plačila, zato da bi lahko sploh poštevali te roke in to je omogočilo še nekaj, še en element, ki bi ga moral omeniti prej. Torej, tu imamo nov element pogojevanja glede likvidnosti in sicer gre za to, da imamo ta denar, ki je na voljo za predhodno financiranje in ta je potem ring fast, kot bi temu rekli v angliščini, to pomeni, da se uporabi le za upravičence iz sklada in za nikogar drugega. In parlament je sedaj že oblikoval drugačne mehanizme, ki jih nismo imeli prej. Potem pa drugo vprašanje, kako to, da imamo tu milijardo izdatkov in plačil v letošnjem letu, v prihodnje leto, kako je to možno? da imamo še več neplačnih računov kot to, kar je bilo ocenjeno. Skušal sem obrazložiti, zakaj. Tu izhajamo iz napovedi držav članic. In tu vidimo, da če govorimo o programu zamud, smo tu preložili nekatera plačila iz naslednjega leta in prihodnih let, pa to velja tudi za nekdanje programe za nekatere države. Tu gre za preložitev iz leta 2016 na 2017. Če izhajamo iz prijetja ciljev, ki smo se jih zadali pri plačilnem načrtu. Torej, mi ocenjujemo, da bomo ostali pri ciljih plačilnega načrta in ni izključeno, da bi v letošnjem letu zaradi zamud imeli za, potem tudi vse, kar bo vplivalo na te zamude. Ni izključeno, da bi bilo to nižje, kaj ti tu gre za poplačila, ki naj bi prišla pozneje, kot to, kar je bilo cen doslej. Hvala, gospod Freza. Dobro. 14. septembra bomo to obravnavali in takrat bom tudi podpisal pismo in takrat bomo obravnavali vsebino. Sedaj pa gremo na naslednjo točko. Hvala komisiji, hvala gospod Freza. Torej, kot poročevalec za to točko, to je mnenje odbora o evropskem semestru. Eh, zato moram pokomentirati eh, to poročilo, ki sem ga pripravil mnenju oziroma ki sem ga pripravil. Gre torej za a, a, dosežke v tem evropskem semestru. Najprej izglasovanje Evropskega sklada za strateške naložbe, to je vzvod za a, zasebne naložbe. S tem se odzivamo tudi na a, potrebe, ki jih je izpostavila komisija 18. novembra 2014, ki je pač opredeljevala najpomnejše vzvode za leto 2015. V mnenju sem tudi povzročila, poudaril to, da je prišlo do prenosa neuporabljenih sredstev iz leta 2014 tudi v obdobje 2000, do 2017 in povečanje tudi prevlačil predplačil za to, da bi spodbudili eh, Evropsko pobudo za mlade Torej, eh, nujno je, da mladim zagotovimo določene perspektive za prihodnost, če upoštevamo stopnjo brezposelnosti med mladimi. In torej, eh, um, pri pripravi tega mnenja eh, sem poskusil poudariti, do kolikšne mire poročilo petih predsednikov o um, ekonomski in monetarni uniji terja No, torej, to seveda lahko pozdravljamo, to, ta njihov predlog, ampak kako je nujno, da pospešimo eh, časovnico, izvajanje časovnice. In torej ehm, s tem mnenjem ustrajamo na tem, o čemer smo se pogovarjali do povdne na seji eh, koordinatorjev, gre za neko razmišljanje o vsem tam, kar bi lahko bil eh, fiskalno-proračunski okvir ehm, evroobmočja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 kdor je pripravil poročilo, govori o vzpostavitvi nekega proračuna za evro območje, kaj to pomeni. Potrebno je torej, da se lotimo tega, tega problema in da razvijamo razprave, razpravo, da da pobudo za to ravno parlament, zato ne prepustimo vsega samo svetu. Pozdravljamo tudi sprejetje uredbe, ki vzpostavlja eh, sklad EFSI, pri čemer poudarjamo, da je parlament odigral pomembno vlogo za to, da bi um, zmanjšali, um, tako kot je povedal kolega Fernandes, zato, da bi uh, zmanjšali na minimum uh, negativni, učitek, uč, negativni učinek financiranja uh, Eh, tega sklada EFSI-ja iz eh, sredstev drugih programov. Dobro, to je torej v glavnem okvir tega mnenja, ki sem ga pripravil. Poskusil sem torej to eh, predstaviti tudi v ustni obliki. Ne vem, če kdo želi še kaj povedati na, na ta račun. Rokovnik je naslednji, torej 10. septembra. Lahko, do takrat lahko vložite predloge spremembe, potem o tem bomo razpravljali. Eh, in glasovali 30. septembra. Eh, odbor Ekon, ki je pristojen, se bo izrazil 13. oktobra in na plenarnem zasedanju, na tretjem, na tretjem plenarnem zasedanju oktobra, pa a, eh, a, bomo glasovali o evropskem semestru. Nihče ne želi besede očitno v zvezi s to točko, zato predlagam, da gremo na naslednjo točko in besedo predajam gospodu Gejerju, Gajerju, ne, gospa Gadija Zabal bo spregovorila o a, uporabi a, sklada za prilagoditev na globalizacijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Vedno manj ljudi od dvorane. Na kratko bom predstavila vlogo za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za sektor avtomobilizma in za Opel. O Oplu smo že govorili, sedaj pa govorimo o Oplu v Nemčiji. Zaradi recesije je prodaja avtomobilov upadla v primeru Opla za 39 odstotkov. Opel je imel tovarno v Bohumu in tam je proizvodnja padla za 55 odstotkov in to seveda močno vpliva na zaposlene. Več kot 2000 ljudi je izgubilo delo. Podjetje se je obrnilo na komisijo in prosili so za pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Prosili so za 11 milijonov evrov. Komisija je pripravljena financirati 60 odstotkov, to je nekaj več od 6 milijonov. Vsi postopki so bili ustrezno spoštovani, roki in upravne zahteve so bili izpolnjeni in zato lahko sedaj podate svoj komentar in seveda to potrdite. Hvala, gospa Hanna. Ja, Hvala lepa. Sama sem članica delovne skupine v odboru EMPL na tem področju in želim dodati, da je to primer, o katerem še razpravljamo, kakor v primeru Aleo Solar. Razjasniti moramo, ali bodo sredstva iz tega sklada dejansko upravljena tako, kot je treba in ali to ne nadomešča drugih sredstev države članice, kajti to v skladu z pravili EGF ni mogoče. In eh, kakor v primeru Aleo Solar je tudi tukaj še vedno vprašljivo, ali ne gre tukaj za specifične ukrepe V tem primeru še tečejo razprave in zeleni smo vložili nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, zato da razjasnimo, da mora to biti v skladu s pravili Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Hvala. Hvala lepa, nek še drug se ne oglaša. Naj povdarim, da je treba vložiti predloge sprememb najkasneje do 15. septembra. Obravnavali jih bomo in o njih glasovali na odboru 30. septembra. <clears throat> Besedo predajam zdaj gospodu Fernandešu, ki nadomešča gospoda Rubiga v zvezi z poročilom o uporabi eh, sklada za prilagoditev globalizaciji za eh, podretje Ford v Genku. Ja, kraj se imenuje Genk. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, že bo prezentar v rotojnom mi kolega Polž. Hvala lepa, predsednik. V imenu gospoda Rübiga bom predstavil to poročilo. gre za neko zahtevo, neko prošnjo, s katerim se odzivamo na to na pač dejstvo, da a, eh, smo zabeležili določeno število brezposelnih v 12 različnih eh, obratih. Prišlo je torej za odpustitev več kot 8 tisoč zaposlenih. Skupni znesek znaša 10 milijonov evrov približno nekaj več kot 10 milijonov s prispevkom v višini 60 odstotkov, torej je ja, približno 6 milijonov pa pol prispevkov. Glede na to, da ne beležimo nikakršnih težav s tem, z ozirom na uredbo, mi smo naklonjeni tej uporabi Evropskega sklada za, za prilagoditev globalizaciji in uh, tako da bomo pač pomagali tem uh, brezposelnim, uh, ki so uh, se znašli v teh težavah uh, ravno zaradi globalizacije. Hvala lepa, gospod poročevalec. Nihče nima pripomb. Gospode, prej izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem poročevalec v senci za skupino ALDE v zvezi s tem. Uh, poročilom, torej neko pojasnilo. Eh, sicer vi ste izgovarjali kraj eh, eh, Ženka, ampak to ime se izgovarja Genka, ker se to mesto nahaja v Flandri in zato GE se izgovarja G, ne pa Ž. Torej to je prvo pojasnilo. Eh, zahvaljujem se tudi gospodu Fernandešu za predstavitev tega svežnja. To je res nekaj simbolnega. To je bila prava strela v jasno, bi lahko rekli, v Belgiji. Gre torej za tovarno podjetja Ford, ki v kontekstu njihovega proizvodnje v Evropi, tudi kot številne druga tovrstna podjetja, so dejansko grozili, da bodo odpustili svoje delo delavce, potem pa je prišlo uh, tudi do nekega dogovora med uh, državo in podjetjem, ki so zagotovili, kar je zagotavljalo, da bodo ta delovna mesta odhranjena do leta 2020. Eh, in eh, zdaj pa uh, kar naenkrat oktobra, let, uh, oktobra letos, za oktober letos pa so najavili, oziroma oktobra lani pa so najavili uh, ukinitev uh, te proizvodnje. Uh, torej prišlo je takoj do uh, kar 4000 brezposelnih, potem pa veliko večje števile tudi podizvajalcev, ki so utrpeli posledice zaradi zaprtja te, te dejavnosti. Prišlo je torej do do bistvenega zmanjšanja, dvodstotnega zmanjšanja gospodarskih dejavnosti v tej pokrajini, do ogromnih težav za te delavce, ki so bili zaposleni v tem podjetju dolga, dolga leta ki, in eh, dejansko ta podjetje ni najbolj industrializirano, to območje ni najbolj industrializirano v Belgiji, ob upoštevanju torej vseh pogojev. Pozdravljam to, kar je, povedal, kar je povedala kolegica Gardija Zabal, kajti eh, proizvodnja sicer iz Genka je bila preusmirjena v Valencijo v Španiji in torej Španija od tega. Jaz jim izrazam, izražam solidarnost očitno, eh, ker pač izkazujem vedno solidarnost do južnejših držav in predvsem do Španije. Hvala. Hvala lepa. Torej, vidim, da je poročevalec zelo odločen v svojem nastopu. In predlagam, torej, zahvaljujem se vam za ta zagovor. Mi smo bili sicer že prepričani v utemeljenost tega ukrepa, ampak komaj čakamo, da bomo lahko glasovali o tem. Zdaj pa je še na vrsti gospod Novakov e, in sicer v zvezi z poročilom o uporabi solidarnostnega sklada Evropske unije za nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015. Izvolite. Sato. Rimljani ste kazali. Hvala lepa, predsednik. Dejansko nek um, pregovor se glasi Vox Populi, uh, Vox eh, Deus in eh, torej dan danes. Uh, Ehm, ne potrebujemo več, da prisluhnemo glasu eh, ljudi, ampak v korist ljudi. In eh, torej eh, tukaj ne gre samo za to, da se osredotočimo na direktive in uredbe. Za, ko, govorimo, ko govorimo o Evropi, govorimo o solidarnosti. To solidarnost je treba pokazati pravočasno. Edini, edina pomoč, ki je lahko koristna, je pomoč, ki jo zagotovimo pravočasno. 243 milijonov evrov, to je znesek škode, ki eh, je bila povzročena v Bolgari zaradi plazov in deževja eh, v eh, začetku tega leta. To je povzročilo uničenje domov, vrtcev, raznih socialnih centrov, to uničilo je tudi zelo pomembno infrastrukturo, uničilo je življenje ljudi. Gre za široko potezno dodatno škodo za državo, ki se že itak bori proti revščini v Grščini, je škoda znašala več kot 400 milijonov evrov v obeh državah, več kot 10 odstotkov eh, predplačile, ki so bila zagotovljena, eh, so pač že prišla na, eh, na pravo mesto. In tukaj gre za a, določene regije, ki so bile prizadete in a, dejansko se moramo vprašati, a, koliko ljudi v Evropi govori o sebi kot o evropejcih. Evropo moramo približati eh, državljanom tako v dobrih kot v slabih časih. Govorimo o nesrečah v Grčiji in, o, in v Bolgariji, ampak od slej dalje. Eh, ko bo spet, eh, bodo nastale podobne razmire, ki je drugi, bomo morali vedno se posluževati ene in iste metode, bomo morali takoj izplačati sredstva v roku šestih mesecih. Sklad, o katerih govorimo, seveda ne zagotavlja nujne pomoči, kljub temu pa države članice eh, plaču, morajo plačevati svoje prispevke pravočasno, eh, ko eh, dejansko, ko moramo izplačati določena sredstva, ne sme priti do zamud in zato vas pozivam, kolegi, da podprete to poročilo, tako bomo eh, sposobni zagotoviti pomoč čim prej obema državama in eh, ki ju je prizadela naravna nesreča v prihodnje, če bi spet prišlo do takih okoliščin, bi morali delovati čim prej in izplačati sredstva čim prej. hvala lepa. Vaši argumenti so bili zelo prepričljivi. Torej, gospod Freza, vas pozivamo k temu, da pospešite izplačila, kajti videti je, da obstaja soglasje okrog tega in s tem mislim, da lahko rečemo, da smo tudi izčrpali današnji dnevni red. Se želi še kdo oglasiti? Ne, naslednja seja bo potem potekala 14. in 15. septembra v Bruslju. Hvala, s tem je zasedanje zaključeno. Je že fil gospod predsednik spoštovane kolegice in kolegi.